Preden se obrnemo na dnevni red, moramo sprejeti še zapisniki in besedila sprejeta na včerajšnjem zasedanju. Besedila smo razdelili, ima kdo kakšen komentar, kakšne pripombe. Če ne, smo s tem zapisnik odobrili.